potreben odziv, potrebno je odgovoriti Ruski federaciji. Na tisoče in tisoče lažnih informacij kroži in Evropski parlament eh, povsem upravičeno izraža svoje mnenje v resoluciji. Gospa Kaljurant. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, tudi jaz bi se rada zahvalila svetu in komisiji za izjavi. Nadaljevala pa bom v istonščini. Lažne informacije niso nov pojav, vendar pa smo vedno znova presenečeni, ko nas preplavi nov val lažnih informacij, pa ne gre tukaj za pravične volitve ali pa za napade na posamezne eh, države. Tekom eh, krize eh, z pandemijo korone pa so lažne novice dosegle povsem novo raven šlo je za lažna zdravljenja, za lažne informacije v zvezi z zdravili, cepivi in tako naprej. In ne odzivamo se dovolj hitro, ne odzivamo se dovolj odločno. Tudi danes eh, poslušamo izjave o delitvi informacij eh, in tako naprej. Zelo pomembno je, da sodelujemo z medijskimi platformami resno moramo jemati odgovornost medijev in pozdravljam stališče komisije, da se je potrebno eh, soočiti eh, z lažnimi novicami. v nekaterih vzhodnih državah eh, te eh, težave dobro poznamo. Čas je, da se odzovemo in odzvati se moramo sedaj, zato pa potrebujemo dovolj finančnih sredstev in ustrezne eh, strokovnjake. Potrebujemo informacije v vseh evropskih jezikih, ne zgolj v nekaterih. Najlepša hvala. Prosim, da se držite časa za govor. Iz spoštovanja do kolegov. Sedaj pa kolega Grothuis. Za minuto. Pozdravljam dodatne ukrepe, ki jih je sprejela Evropska komisija, vendar pa mislim, da je komisija vseeno nekoliko previdna mislim, da bi lahko storili še veliko več. Eh, in v prihodnih mesecih se bodo najbrž eh, pojavili eh, novi ukrepi. Izkazalo se je, da poteka propagandna akcija Rusije znotraj Evrope in tarča je Evropa. Torej, kaj storiti? Če bi uvrstili eh, to skupino na seznam eh, organizmov, eh, ki so tarča sankcij, potem bi to preprečilo njihov dostop do spletnih strani in tako naprej mislim, da bi bila to prava pot eh, v prihodnost. Torej, pridružite se nam na tej poti, ne eh, osredotočajte se zgolj na simptome, ampak tudi na vzroke. Najlepša hvala. Hvala lepa. In uh, nadaljujemo, na vrsti je kolega Lakapel. Dobr dan. Evropejci eh, z veseljem govorimo o lažnih informacijah, eh, ki so krožile tekom pandemije. Eh, to je, o tem govori evropejec, ki ga vsi dobro poznamo in sicer Macron. Ko smo ga prosili, da zapre meje, nam je dejal, virus ne pozna meja. Eh, potem smo ga prosili, da uvede zaščitne maske uh, in je rekel, da te uh, ne pomagajo. Uh, šele 5. marca so bile naročene prve maske. Poleg tega je njegova vlada trdila, da tudi množično testiranje ni smiselno. Veliko je torej laži, laži strani predstavnikov nekaterih držav. In ti bodo morali prevzeti svojo odgovornost. Torej, dame in gospodje, prihranite nam eh, svoje moralne nauke, ko pa ste sami eh, slab vzgled. Hvala lepa, naslednja je na vrsti kolegica Višnjevska. Izvolite. Gospe in gospodje, lažne informacije niso nekaj novega. Pojavljale so se tudi v preteklosti, ampak zaradi moderne tehnologije, zaradi eh, novih prizadevanj so te informacije postale nevarne. Včeraj je Evropski parlament zavrnil predlog, da se ukine imuniteta. Hm, Pravičujem se za slabo izgovorjavo uh, sem nekoliko nervozna. Za umik imunitete oziroma odzem imunitete Gijo Ferhofštatu se na tak način borimo uh, proti lažnim uh, informacijam. Uh, zdi se, da je dovoljeno, da v parlamentu širiš sovraštvo in se lažiš. Kaj ti? Te... Guy Verhofstadt je prizadel številne posameznike eh, ki, eh, in je dejal, eh, da belci protestirajo na ulicah in vse to si je privoščil 300 km od Avšvica. Se upravičujem, da sem vas prekinila, ampak eh, biti moram stroga, kar zadeva čas. Gospa Adinolfi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Maske, zaščitne maske ščitijo eh, tako posameznike, kakor tudi zdravstveno osebje. Tveganje je veliko, eh, bolezen je še zmeraj med eh, nami. Eh, Eh, in eh, potrebno je nadzorovati tudi eh, posameznike, ki ne kažejo simptomov. Ti posamezniki širijo virus ali pa ga ne širijo. Vse to smo slišali tekom pandemije. Šlo je za številne kontroverzne informacije. Danes slišimo, da naj bi se lažne informacije širile zgolj preko spleta, ampak lahko bi jih našli tudi v uradnih informacijah. Moja država se je pogumno, pogumno kot prva borila proti temu virusu in tudi v zvezi z mojo državo je bilo podanih veliko lažnih informacij. Potrebno je ohraniti svobodo govora in eh, svobodo dostopa do različnih informacij. Potrebno pa se je seveda boriti za ustrezno medijsko kulturo. Prosim, da zaključite. Predsedujoča je prekinila govornico in naslednji je na vrsti gospod Benifej. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V teh mesecih smo videli, da poteka informacije, da poteka kampanja dezinformiranja v povezavi z Eh, pandemijo virusa COVID-19. Šlo je za to, da bi eh, poskrbeli za konflikt med evropejci, eh, da bi osmišili prizadevanja Evropske unije. Sedaj naj bi vzpostavili organ za boj proti širjenju lažnih novic, tako da bi se lahko borili proti tistim, Eh, ki širijo lažne novice med evropejci in o Evropi. Videli eh, smo, da je potekalo v preteklih letih eh, veliko preiskav v zvezi z neustreznim financiranjem teh kampanj. Eh, vendar pa so bile včasih te preiskave eh, neopravičene. Imeti moramo pravico do eh, širjenja ustreznih informacij, imeti pa moramo tudi pravico do organizacije kampanj. Zares se opravičujem. Pravi predsedujoča, preskočila sem gospo Adamovič, ampak seveda imate pravico, da spregovorite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, Dragi kolegi, gospa Jurova, hvala lepa za informacije, eh, za eh, predstavitev dela komisije na tem področju. Mislim, eh, da so lažne informacije velika grožnja za Evropsko unijo. Pandemija nas je naučila, da nas lahko pravilne, resnične informacije rešijo. Vendar pa se lažne novice širijo povsod po svetu, tudi v Evropski uniji. Mi smo nemočni, ko eh, se uničuje naša demokracija. Te informacije se širijo hitreje kot virus. Zagotoviti moramo svobodo govora, ampak eh, ne pozabimo, eh, da je svoboda govora, ki se koristi za širjenje lažnih informacij, največja grožnja. Biti moramo vzdržnejši, naučiti moramo državljane, kako analizirati informacije, okrepiti je potrebno pluralnost eh, medijev, podpreti je potrebno novinarje in jim zagotoviti dostop do ustreznih informacij. Najlepša hvala, sedaj pa je na vrsti gospod Duha. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, gospod visoki predstavnik. Vsi dobro vemo, da nas lažne novice pomirjajo, resničnost pa nas eh, le uznemirja. In eh, zaradi spleta se seveda laži in lažne novice hitreje širijo kot v eh, preteklosti. Zelo dobro ste urisali situacijo, gospa Jurova. Prišli ste iz totalitističnega režima, kjer so bili ljudje žrtve cenzure in seveda se tja ne želimo vrniti. Ampak eh, rad bi vas upozoril na še en element. Ne smemo biti naivni. Vemo, da nas eh, napadajo od zunaj, vemo pa, da obstajajo podaljšane roke tistih, ki nas napadajo tudi v Evropski uniji. Torej, Ne smemo se zateči v cenzuro in napasti naših nasprotnikov. Po drugi strani pa tudi eh, ne smemo sedeti križem rok. Kaj eh, se je pravzaprav zgodilo? Facebook eh, dopušča popolno svobodo, Twitter mi omogoča, da obrazložim svoje izjave. Eh, druga družbena omrežja izjave prepovedujejo, ne moremo imeti različnih kriterijev. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti kolega Majer za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ljudje zelo dobro vemo, da nobena izjava ni popolnoma resnična in hkrati ne popolnoma lažna. Na to ne smemo pozabiti. Uh, Širi pa se veliko lažnih informacij in s tem bi se morala ukvarjati Evropska komisija. Gre za širjenje informacij ene izmed vlad. Eh, govorim o avstrijski vladi, eh, govorim o avstrijskem kanclerju. Eh, ki je na začetku pandemije dejal, ko malo eh, bo vsak poznal koga, ki eh, je umrl zaradi tega virusa. Tukaj je šlo zgolj za širjenje strahu med lastnim prebivalstvom. Ministr za zdravstvo, ki je učitelj, Pa je dejal, da se uh, za veliko nočne praznike družine ne smejo srečevati v zasebnih eh, prostorih. To je nesprejemljivo in zaradi tega prosim, da preiščete tudi širjenje teh lažnih informacij znotraj Evropske unije. Hvala lepa, naslednja je na vrsti kolegica Kempa za minuto. Gospa predsedujoča. Širjenje lažnih informacij je eno izmed najmočnejših orožij v asimetričnih vojnah. Na ta način se širi kaos. Lažne informacije temeljijo na pomankanju preglednosti. pri tem pa je problem v propadu eh, pravega novinarskega dela in zaradi tega bi morali zagotoviti dobro sodelovanje in ustrezne informacije. Toliko je laži in eh, zgolj polovičnih resnic eh, o polski in pa mađarski. Nikoli ni bilo podano nobeno opravičilo. Te informacije se širijo in širijo in to ima uh, slab učinek tudi na Evropsko unijo in slabo vpliva na njen imič. Mislim, da je potrebno preveriti dejstva, le tako se bomo lahko borili proti lažnim informacijam. Vendar pa zaradi tega ne bi smeli omejiti uh, svobode na spletu. Kolega Zarzales. Hvala. Ena od posledic digitalne revolucije je, da posredniška vloga medijev ehm, ni več tako močna, eh, tudi ne filtrirajo več tako informacij. In eh, pojavila se je neka praznina, ki jo moramo napolniti. Ehm, treba je pregledati, kakšna je odgovornost platform, eh, treba je uporabiti tehnološka orodja, ki nam lahko pri tem pomagajo, pomagajo v boju proti ehm, lažnim novicam. Preverjanje dejstev je tudi pomembno in sicer v luči transparentnosti in pri tem moramo vsi odigrati svojo vlogo. E, mislim pa, da je pomembno tudi to, da pometemo pred lastnim pragom, kajti tudi e, voditelji držav morajo podajati vrdostojne informacije. Visoki predstavnik je podal nekaj nevarnih trditev um, glede informacij. Uh, Ehm, naprimer ehm, številke eh, žrtev in pa okuženih eh, pri pandemiji COVID-a so bile včasih tudi po. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti kolegica Basa. Grazie. Hvala lepa. Sprejete odločitve niso prepričljive. Ne smemo omejiti svobode govora, vendar pa hkrati. ogrožamo svobodo novinarjev eh, in eh, blokiramo račune na družbenih omrežjih eh, tistih, za katere menimo, da širijo lažne novice. Podobno se dogaja tudi v Italiji, kajti. Za rasiste so bili označeni tisti, ki so zahtevali strožje ukrepe, medtem ko je bilo uradno stališče, da se lahko proti virusu bojimo z aperitivom. Lažne novice lahko izkoreninemo le z resnico. Najlepša hvala. Na vrsti je kolegica Zovka. Več kot dva meseca smo se borili z krizo brez primere, ki eh, je zares spremenila naše življenje. Ta pandemija je imela velik vpliv, ampak ostali smo združeni v enotnosti. Ampak pandemija ni edina kriza, s katero se spopadamo. Spopadamo se tudi z krizo širjenja dezinformacij. Kampanje dezinformiranja so prav posebej močne na Zahodnem Balkanu, kjer vodijo v destabilizacijo regije in kjer odvračajo eh, državljane od Evropske unije. Evropska unija je zagotovila 3,3 milijarde evrov Zahodnemu Balkanu tekom krize, ampak velika večina eh, državljanov meni, da so druge regionalne sile zagotovile več sredstev. Potrebna je torej preglednost, odgovornost eh, in eh, pa eh, večja prisotnost oziroma prepoznavnost Evropske unije. Potrebujemo sistem hitrega obveščanja in pa pregled informacij. Predsedujoča je prekinila govornica. Tako. Prehajamo k zaključku razprave. Spet sta na vrsti komisija in svet in uh, začela bo komisarka Jurova. Spoštovani poslanci, gospa predsedujoča, najlepša hvala za to zelo zanimivo razpravo. Prepričana sem, eh, da ni zadnjič, eh, ko razpravljamo o moči interneta in sicer iz zelo dobrih eh, razlogov, kajti eh, vidimo, eh, kako močan instrument je splet tudi pri organizaciji humanitarnih dejavnosti. Vendar pa internet ne more biti vzvod za nasilje in o tem je potrebno razpravljati. Z razpravo smo šele pričeli kaj ti pripravljamo načrt eh, za demokracijo in človekove pravice in takrat bomo razpravljali o tem, kako zaščititi oziroma poskrbeti za pravične volitve, kako preprečiti privatizacijo javne razprave, tako jaz to imenujem, eh, kaj ti vidimo eh, algoritme, ki se uporabljajo za prodajo proizvodov, pa tudi politikov srečujemo se z lažmi v politični razpravi, to lahko vpliva tudi na volitve in o vsem tem bomo morali razpravljati. Gre za zelo pomembna, hkrati pa tudi eh, za zelo občutljiva področja. Veselim se razprave in veselim se sodelovanja z odborom, ki ste ga vzpostavili in prepričana sem, da bomo do konca leta ne le izboljšali eh, obveščanje, ampak da bomo našli tudi skupne rešitve glede problemov, ki sem jih izpostavila v svojem uvodu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa podpredsednica, sedaj pa visoki predstavnik. Gospod Borel. Najlepša hvala za to razpravo. Um, ki je gotovo, v kateri gotovo še nismo izčrpali teme. Zelo pomembne prispevke sem slišal. Um, en prispevek je bil tudi zelo originalen, uh, uh, da bi uh, preiskali tudi uh, izvor uh, dezinformacij, uh, ki ste ga iskali v uh, svetem pismu pri Adamu in Evi. Ker mogoče Eva res bila žrtev dezinformacij. Zdaj v tem svetu pa mislim, da moramo priznati nekaj, kar je v središču naše razprave. Demokracija je sistem, ki deluje na podlagi informacij, ki jih prejmejo državljani. Državljani izbirajo, volijo in zato potrebujejo informacije, morajo biti informirani o različnih možnostih, morajo znati oceniti Mm, dejavnost in ukrepanje vlad. To pomeni pluralnost in pa eh, resničnost informacij. Če državljani prejmejo napačne informacije, potem eh, se ne morejo dobro odločiti, odločitve niso pravične. Eh, to je kot nek, neko letalo, ki ima slab navigacijski sistem. Tak avion ne bo dobro letel, lahko celo strmoglavi. glavi. In mislim, da moramo na informacije gledati kot na neko javno dobro. Informacije morajo biti na voljo državljanom, ti morajo imeti tudi možnosti eh, preverjanja eh, informacij. Morajo eh, znati ugotoviti, kdaj jim nekdo laže. Sam ne verjamem, tako kot je povedal nek avstrijski pesnik da je v vsakem delu oziroma v vsaki resnici tudi eh, nekaj laži. Določene stvari so um, resnične ali pa niso resnične in 2 plus 2 je 4, ni 10. Določene stvari so torej 100 odstotno resnične ali pa 100 odstotno lažne. Pri nekaterih informacijah imamo lahko mnenje za ali proti, Eh, ljudje se pač odločijo glede na svojo ideološko, eh, svoje ideološko prepričanje ali pa mnenje. Ampak eh, ena stvar je osebna ocena nekih dejstev, drugo pa so dejstva sama. Nekdo je omenil tudi Ministrstvo za resnico. Kolegica je rekla, da so imeli tako ministrstvo v njeni državi. E, pri nas je tudi bilo nekaj podobnega. Ne moremo imeti ministrstva, e, ki bo preverjalo take stvari, ampak moramo pa informacije zagotoviti državljanom, ker je to osnova za demokracijo. Če tega nismo sposobni zagotoviti, potem bo naša demokracija e, zelo nepopolna in bo slabo končala. In eh, mislim, da bi morali zagotoviti eh, podporo za vse demokratične sile, eh, zato da bo demokracija preživela. Hvala. Najlepša hvala. Za konec razprave pa še državna sekretarka gospa Brnjac. Spoštovani poslanci, ta tema je prioriteta našega predsedstva. Zaščititi moramo naše državljane, pri tem pa moramo zagotoviti popolno spoštovanje temeljnih pravic, eh, tudi pravice govora in pravice eh, svobodnih medijev. Še naprej bomo horizontalno delali, se učili drug od drugega in izmenjavali informacije in dobre prakse. Veselimo se že sodelovanja z vami, z eh, komisijo. Želimo zaščititi naše, eh, naše državljane pred škodljivimi lažnimi informacijami. Akcijski načrt za demokracijo ali eh, pa zakonodajo o storitvah pa nam bo pomagala, da okrepimo naša skupna prizadevanja. Najlepša hvala. Hvala lepa. S tem je razprava o tej točki dnevnega reda zaključena in prehajamo k skupni razpravi o predstavitvi poročila gospoda Austrevičiusa in pak poročilo o vzhodnem eh, partnerstvu. Poleg eh, tega eh, pa bomo razpravljali o državah Zahodnega Balkana glede na prihajajoče srečanje na vrhu ne bomo imeli proste razprave in vprašanj v okviru modrega kartona. Besedo pa najprej dobi kolega Ostrovičius. Hi, uh, um, Gospa predsedujoča, visoki predstavnik, eh, zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci in drugim kolegom, ki so prispevali k temu poročilu. Pri vzhodnem partnerstvu gre za tesno povezanost Evropske unije s šestimi državami partnericami. Eh, uh, Evropsko ko delovanje v vzhodni soseščini je že prineslo rezultate in eh, to bo še prispevalo k vodilni vlogi Evropske unije v svetu. Eh, zato so potrebne tudi zaveze in te zaveze so zgodovinsko utemeljene. Eh, moramo sodelovati s partnerji, moramo jim priznati, da imajo evropsko perspektivo in jim povedati, da z delom skupaj lahko dosežemo ustrezne reforme. Gre samo za vprašanje časa. Naš moto za naslednje desetletje vzhodnega partnerstva mora biti več za več, mora voditi tudi v um, večjo in um, diferencirano um, integracijo. Treba je ukrepiti vrednote in načela Evropske unije tudi v tej regiji. Eh, komisar Varheli eh, je prišel, žal mi pa je, da gospod Borel zapušča dvorano. Naši partnerji potrebujejo pomoč in pa vodstvo pri zagotavljanju demokracije, vladavine prava in eh, boja proti korupciji. Morali bi tem državam počasi odpreti vrata Evropskega skupnega trga in oblikovati skupni gospodarski prostor z njimi. Evropska varnost je nedeljiva, ne moremo na njo gledati eh, kot na vzhodno in zahodno varnost ali vzhodno in zahodno razsežnost. Samo ena dimenzija tukaj obstaja in ta je evropska. Čas je, da začnemo tako tudi ravnati. Pobuda vzhodnega partnerstva je zgodba o uspehu. Upravičeno jo tako imenujemo in to bo veljalo, dokler eh, bomo delovali skupaj in dokler nas eh, bo povezoval dialog in partnerstvo. Gospod Varheli, eh, mogoče ste slišali novice iz eh, beloruskega zapora. Eh, predsednik ljudske stranke si je prerezal žile zato, ker zelo nasprotuje beloruski diktaturi. Gospod poročevalec Pikula. Hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi, dragi komisar. Um, vesel sem, da lahko spregovorim danes tukaj o um, prihodni širitvi eh, Evropske unije. Zahvaljujem se poročevalcem v senci in vsem kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Glavno sporočilo je, da se zagotovi podpora Evropskega parlamenta eh, tem državam pri širitvenem procesu. Eh, Mm, širitveni proces je ena ključnih eh, in najbolj uspešnih politik Evropske unije. S tem se širijo evropske vrednote, širita se mir, vladavina prava in eh, večje tudi spoštovanje temeljnih pravic in človekovih pravic. V tem poročilu se eh, poudarja to, kar je dosti krat pozabljeno. V interesu Evropske unije je, da eh, se razširi na Zahodni Balkan, pa ne samo v, Evrops v interesu Evropske unije, tudi v interesu Zahodnega Balkana. Ehm, Hrvaška eh, je bila zadnja država, ki se je pridružila. Eh, zdaj se je metodologija spremenila, ehm, to mora potrditi še svet. Imeli smo vrh v Zagrebu na začetku maja in uh, Mm, treba bo začeti s pristopnimi pogajanji. Eh, želimo si, eh, da bi se eh, poglavja hitreje zapirala, predvsem z državami, s katerimi ta pogajanja že potekajo. Poleg tega potrebujemo tudi ustrezen proračun in svet bi moral zagotoviti zadostna sredstva za novo širitveno politiko. Parlament je tudi zavezan temu, da okrepi Eh, politično in institucionalno podporo za države Zahodnega Balkana v procesu pristopa. Širitev je pomembna tudi za krepitev vredostojnosti Evropske unije in pa uspešnost regije eh, in mi bomo uspešni na globalni ravni samo, če bomo uspešni in vredostojni v regiji. Hvala. Hvala, sedaj pa v imenu komisije gospod komisar Varheli. Izvolite. Gospa predsedujoča, člani in članice parlamenta. Geopolitična komisija mm, ima kot glavno prioriteto to, da je eh, povezana s svojimi partnerji. To niso samo besede, to moramo spraviti tudi v prakso in začeti moramo z Zahodnim Balkanom, ki je regija v središču Evrope in obkrožena z našimi državami. V prvih šestih mesecih mandata smo najprej februarja predlagali, Eh, novo revidirano metodologijo širitve. Cilj je bil, da bi pogajanja o pristopu postala bolj verodostojna, bolj predvidljiva, bolj dinamična. Eh, eh, tudi politično vodstvo bi moralo biti močnejše. Kljub pandemiji COVID-19 smo marca, v, oziroma je marca, svet se odločil za odprtje pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. In veseli me, da sta ti dve odločitvi bili potrjeni. Um, svet je to potrdil. Regijo je treba podpreti tudi zaradi pandemije in uh, komisija jim je aprila namenila 3,3 milijarde evrov skupaj z Evropsko investicijsko banko. Poleg tega smo države Zahodnega Balkana priključili številnim pobudam, ki so ponavadi rezervirane samo za naše države članice maja smo imeli vrh v Zagrebu, kjer so eh, voditelji Evropske unije povdarili ne samo solidarnost z regijo, ampak eh, so potrdili tudi perspektivo Evropske unije in članstvo Evropski uniji eh, za te države. Komisija bo pripravila tudi eh, načrt za gospodarstvo in investicije, eh, zato da se bodo reforme izvajale in da bo ta regija vse bolj uspešna. Ta teden bo komisija predstavila tudi okvir eh, za Makedonijo, Severno Makedonijo in Albanijo. Pripravili bomo poročilo o napredku in veselimo se že prve medvladne konference, ki bo potekala k malu. Širitev temelji na zaslugah teh držav in zato, um, da bodo te države sprejete v Evropsko unijo, morajo nadaljevati svojimi reformami, predvsem na področju boja proti korupciji, organiziranemu kriminalu, na področju vladavine prava eh, ter temeljnih pravic. Hitrejši napredek pri reformah pomeni, da bodo tudi pogajanja potekala hitreje in tu je bilo eh, tudi povdarjeno v okrepljeni metodologiji. Komisija bo proučila napredek v letnem svežnju, ki bo predstavljen jeseni. Jeseni bomo tudi eh, predstavili načrt za gospodarstvo in investicije Zahodnega Balkana, zato da se eh, okrepi mm, dolgoročna obnova gospodarstva teh držav. Poudarjene so različne teme, povezljivost, eh, predvsem v prometu, potem digitalna transformacija in pa zeleni dogovor. In ta načrt bo lahko tem državam in regijam prinesel nova delovna mesta. Naj se zdaj osredotočim še na vzhodno partnerstvo. Zahvalil bi se temu parlamentu za eh, vašo podporo eh, glede prihodnosti vzhodnega partnerstva marca smo podali skupno izjavo. Naša eh, zavezanost vzhodnemu partnerstvu in njegovi prihodnosti je bila poudarjena na eh, konferenci eh, zunanih ministrov skupaj s partnerji vzhodnih držav. Mislim, da bo to potrjeno tudi danes popovdne na srečanju voditeljev. Naš cilj je, da skupaj s partnerskimi državami oblikujemo fleksibilen, fleksibilno partnerstvo, močno partnerstvo ki bo še naprej prinašalo rezultate prebivalcem te regije. In v tem kontekstu sem eh, zelo vesel, da je Evropska unija zagotovila eh, skoraj 2,1 milijarde evrov za eh, partnerje v pandemiji COVID-a. Tukaj imamo nepovratna sredstva in pa tudi posojila mm, pod dobrimi pogoji za to, da bodo države lahko ukrepile makroekonomsko stabilnost eh, in pa zdravstvene sisteme. S tem bomo eh, tudi zaščitili delovna mesta kot del Eh, gospodarskega okrevanja v regiji. Zagotovili bomo likvidnost za njihova gospodarstva in podprli z neposredno finančno pomočjo tudi majhna in srednja podjetja. Ta kriza je pokazala, kako zelo pomembna je odpornost eh, v naših odnosih in eh, ta odpornost bo še naprej v središču naših odnosov z vzhodnim partnerstvom. Ehm, podali smo ambiciozno vizijo tega partnerstva za prihodnost. Ehm, pet eh, ciljev imamo. Prvi je, da se trudimo za odporno gospodarstvo. Ehm, drugi cilj je, da se podpre razvoj odgovornih institucij, vladavine prava in varnosti. Tretji cilj. Eh, podpreti treba zeleni prehod in eh, delati na njihovi okoljski in podnebni odpornosti potem četrti cilj podpreti digitalno transformacijo in peti cilj, da se skupaj trudimo za eh, izgradno odporne in pravične družbe. Eh, naslednji korak je, da te eh, cilje spravimo v prakso skupaj s temi državami, njihovimi politiki in civilno družbo. Eh, bomo oblikovali eh, cilje in se o njih pogovorili leta 2021 na naslednjem vrhu. Tukaj računamo na vašo podporo, zato da bomo zagotovili močno partnerstvo za prihodna leta. Eh, poročevalcu Avstrivičiusu pa bi rad povedal še naslednje, to, kar ste omenili na koncu, tega nisem vedel in bom stvar poročil in potem bomo podali tudi javno izjavo s tem v zvezi. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. S tem smo zaključili skupno razpravo. O poročilu kolega Avstrovičisa bomo glasovali jutri. O predlogih sprememb v zvezi z poročilom Picula bomo glasovali danes. O končnem poročilu pa jutri. Ob 11.45 bomo prekinili glasovanje, ob 14.15 bodo znani rezultati. Veselim se kasnejšega snidanja.

ta vrstna vedno zadeva, a